brazos si è sposato sicuro onorevole Atkins collega Atkins President. gospod predsedujoči ne želim, da bi zavlačeval, ampak 43 strani glasovanj imamo. O tem bomo glasovali ta trenutek. Zanima me, kako dolgo bomo še ustrajali pri tej neumnosti, da parlament ne more glasovati takrat, kot je treba. Povedali so nam, da bomo glasovali ob pol enih, sedaj bo ura 10 do 1. Dolgo časa bomo glasovali, zato vas prosim, da predsedniku in predsedstvu poveste, da morajo komisarji, ministri in vsi ostali govoriti tako, da bodo v skladu z našim razporedom in ne uradno, zato da bomo lahko glasovali takrat, ko je to napisano. Hvala. Care kolege, cari kolegi, vorrei... Kolegice in kolegi, naj pojasnim samo to, da je bilo glasovanje predvideno za ob pol enih. Za 20 minut res zamujamo, ne pa za 40. Pravijo mi tudi, da je v preteklih dneh kolega financa sklenil zakonsko zvezo, tako da čestitke k poroki. Kar zadeva sama glasovanja. Kot je ravno kar bilo povedano, današnje glasovanje bo zelo, zelo dolgo. Na stotine predlogov sprememb imamo. Glasovanje lahko traja tudi dve uri. Glasovali bomo hitro, vendar ne tako hitro, da stvari ne bi bile jasne. Zato res računam na vaše sodelovanje. Glasovanje bo potekalo zelo hitro in dobro. Siamo la relazione EC poročilo EK. Glasujemo o poročilu po imensko. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke. Poročilo Tošenovski. Allora, ne ha il diritto. Ni sicer obvezno, ampak. To možnost ima, če ne želi poročevalec pregovoriti, potem glasujemo po imensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto z veliko večino čestitke glasujemo o poročilu Glante. Poimensko glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto z veliko večino čestitke. Poročilo Royal. Glasujemo. Glas glasujemo z dvigom rok nepoimensko. Kdo je za, proti, se zdo zdrži sprejeto. Čestitke. Poročilo Cvjevka. Torej vole bo... Poročevalec lahko spregovori, če želi, ne želite. Dobro, glasujemo, želite. To je njegova pravica. Gospod poročevalec, izvolite. Poničonci, prepraszam, koleżanki i koledzy, ale spraw... Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je zelo pomembno, kajti prvič v zgodovini Evropske unije bomo vzpostavili mehanizem okrepljenega sodelovanja. Zato moram povedati vsaj dva stavka. Prvič, želim vam podati nov predlog spremembe, kajti od takrat, ko smo sprejeli ta predlog v odboru za pravne zadeve, je prišlo do spremembe. 14 držav članic, ki se je pridružilo temu mehanizmu, to sta Malta in Portugalska. Zato bi morali v uvodni izjavi G spremeniti z 12 na 14. Drugič, spregovoriti želim Evropski komisiji in državam članicam, ki sodelujejo v tem mehanizmu za ukrepljeno sodelovanje. Povečati bi morali zavedanje o tem mehanizmu med državami članicami v skladu z 328. členom pika 1 pogodbe o delovanju Evropske unije. Ne želim si, da bi ta mehanizem uporabljali kot orodje za to, da bi uvali posebne naloge za omejeno število držav. Dobro glasujemo o poročilu poimensko glasujemo. La votazione. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto čestitke. Poročilo Šikluna. Glasujemo po imensko. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. tudi tu sprejeto z veliko večino čestitke. Poročilo Surjan. Naj pojasnim, da je treba sprejeti poročilo s kvalificirano večino 369 glasovi. Glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. tudi tu z res ogromno večino sprejeto. Čestitke kolegu Surjanu. Poročilo Črnecki. Poročevalec, želite besedo? Tylko jedno zdanje udzielam. Hvala, gospod predsedujoči. Samo nekaj besed. mislim, da moramo svetu tukaj pustiti nekaj manevrskega prostora, zato upam, da vseeno pa upam, da bo svet učinkovitejši v prihodnje. Glasujemo o amandmaju 37. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlogi sprememb 12, 20, 38, 46 identični. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Glasujemo o 13, 21, 39, 47. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim, da glasujete. Sicer bomo preverili. Preverjamo z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe 23 je sprejet. Glasujemo o predlogu 41. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Predlog 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Preverimo. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Amandma 19. Konec glasovanja. Sprejet. Sam sem se zmotil. kot vi ste, kot vidite, to ni predlog moje skupine, zato sem pristranski. Predlog 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 3 je s tem brezpredmeten. Predlogi 8 in 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta oba. Predlog 26. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Predloga 9 in 35, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta oba. Predloga 27 in 40, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 2, kdo je za? Proti, vzdržani, preverjamo z elektronskim glasovanjem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 Amandma šest dve za, proti. Tudi tukaj je treba preveriti elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. A votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeli smo amandma. Amandmaja 11 in 37. To je za, proti, vzdržani, sprijeta amandma 44 za, proti, vzdržani sprejet. Amandma 45 za, proti, zavržen. Amandma 16 in 30, kdo je za, proti, vzdržana, sprejeta. Amandma ja, 15 in 29, kdo je za, proti. Kdo je proti? Kdo se zdrži sprijeta? Amadma 1731. <clears throat> Kdo je za? Proti vzdržani sprijeta. Amadma 1832. Kdo je za? Proti vzdržani sprijeta. Amadma 4. Kdo? Prosim. Prosim. Prosim, poslanec, povejte nous votons la résolution sur la décharge et le parlement se souvient que nous avons voté la décharge. O razrešnici in kot veste, smo o tem glasovali že prejšnji zasedanju, kljub temu pa je napisano, da je razlog uh, za um, um, zamudo na tem področju naveden ali bi lahko to uh, črtali, to je napaka. Najlepše eh, hvala. Ustrezno ste opozorili na napako. Eh, to bi itak že eh, sami spremenili zaradi uskladitve in vaš predlog s tem sprejemamo. Amadma štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Razvržen? Se upravičujem. Amandma številka pet. Kdo je za, proti, vzdržani, zavržen? Amandma številka 42. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? In sedaj dajem na glasovanje celoto z spremembami. Glasujte zdaj. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. z veliko večino uh, smo sprejeli in čestitam poročevalku. Sedaj, poročevalcu. Sedaj pa poročilo Latford. Dajem na glasovanje amandma v dveh eh, delih. In vas opozarjam, da tukaj gre za amandma 1 e, in ne za odstavek 10e. Prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amadmaž številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavržen. Amadmaž številka 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavržen. Amadma 1, uh, eh, ustrezni del, kdo je za. Kontro. Kdo je proti? Sprejet. In sedaj dajem na glasovanje predlog komisije za spremembami. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeta. Dajem na glasovanje eh, zakonodajni predlog. Eh, glasujte zdaj. Votacijo. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino in čestitam poročevalki. Poročilo Bauer. Poglejmo predlog direktive. Tukaj sta dve zahtevi enaki za zavrnitev, za vključitev. Gre za zahtevo odbora za socialne zadeve in druga eh, skupine poslancev, ki jih vodi poslanec Šulec. Da, Šulc, na začetku glasujemo za, obe za oba predloga. Glasujte zdaj. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predloga sta bila sprijeta. Colleghi, vi prego. Lepo prosim, prosim vas, sedaj dajem besedo. Poročevalka želi besedo? Predno dajem besedo poročevalki, moram dati besedo komisiji, če eh, komisija namerava obdržati predlog. Izvolite. Uh, Hvala lepa za besedo. Kolegi bo pregledal glede na to glasovanje možnosti, ki jih imamo. Prav tako bomo premislili o umiku predloga. With member states, Posvetovali se bomo z državami članicami, kako uporabljajo pravila za delovni čas za samostojne delavce in kako bodo nadzorovali izpolnjevanje teh pravil. Hvala lepa, gospod komisar. Torej, sedaj predlagam, da v smislu 56. člena našega poslovnika eh, poslanka Beres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 obstaja možnost, da se to prouči kot možnost. Če je tako, potem imate gospa Beres prav. Če bo komisar potrdil umik, potem je jasno, da bo, ne bo potrebe pošiljati nazaj, dosjeja nazaj na odbor. Ali je tako, gospod komisar? Hvala lepa, gospod predsedojoči. Da, dejal sem da bo kolegi razmislil o vseh možnostih, tudi o predlogu, o umiku predloga. Hvala lepa. Poslanka Beres. Gospod predsedujoči, če je tako in glede na negotovost, bi rada upozorila na člen 56, tretji odstavek, Podali smo mnenje o zakonodajnem predlogu in zavrnili smo ta predlog. In zato pozivam svoje kolege, da glasujejo za zakonodajni predlog, kot je bil spremenjen. Poslanka Beres, to je vaša pravica. Gospa poročevalka se je prijavila k besedi. Hvala lepa gospod predsedujoči, žal moram reči, da imamo še eno možnost. Da bi proti 25 državam uvedli postopek zaradi kršitve. K temu ne bi rada prispevala. To sem želela povedati. Dobro. Predlog je podala poslanka Beres. Zato prosim, če eden od poslancev govori za ta predlog in kdo in eden govori proti. Kdo je za to, da damo na glasovanje predlog zavrnitve in kdo je proti temu? Kdo bo govoril? Nihče? Dobro. Kdo je za? Andrzej. No, no, non è un problema di... Ne gre za problem, opravičujem se, kolegice in kolegi, v smislu poslovnika, ne gre za vprašanje sprejemljivosti pobude gospe Beres. Tukaj gre za direktno glasovanje na osnovi poslovnika. Torej to dajem na glasovanje. Lahko nekdo spregovori za, uprit predlogu in kdo, nekdo proti. Kdo bo spregovoril za? Izvolite. Gospod predsedojoči, že v prejšnjih priložnostih, ko je parlament glasoval o umiku predloga za venitvi predloga komisije, Naprimer, šlo je za naftne ili nazaj v prestojni odbor, ker komisija ni potrdila, da bo umaknila predlog. Komisar je zelo pozorno izbiral besede. Ne strinjam se z interpretacijo gospe Beres. Mislim, da to moramo vrniti pristojnemu odboru, dokler ne bomo vedeli, ali bo komisija umaknila svoj predlog ali ne. Bene. Dobro. Poslanec Čičester je v bistvu govoril proti predlogu gospe Beres, sedaj pa dajemo eh, besedo gospodi Tyrnen. Hvala lepa. Rada bi govorila v prid nadaljevanju z glasovanjem. Spet gre za 56. člen tretji odstavek. Če komisija ne bo omaknila predloga, bo zadeva vrnjena pristojnemu odboru, ne da bi glasovali o osnutku zakonodajnega predloga. Razen, če parlament na predlog predsedojočega ali poročevalca v odboru, ki je odgovoren, ali politične skupine, ali vsaj 40 poslancev, nadaljuje z glasovanjem o osnutku zakonodajne resolucije. To je zelo jasno. Mislim, da moramo nadaljevati. Drage kolegice in kolegi, zdi se mi, da je tukaj poslovek, poslovnik več kot jasen. Zaradi tega dajem na glasovanje predlog, da nadaljujemo z glasovanjem o zakonodajnem predlogu, ki ga je poslala gospa eh, Beres. Lahko to naredimo z dvigom rok ali pa z, po elektronski poti. Torej, kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? preverimo po elektronski poti. Glasujte zdaj. Avete votato tutti? Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. La proposta dell'onore Beres. Sprejeti je bil predlog poslanke Beres. Ha chiesto di parlare l'on- no? eh, Poslanec Svoboda je prosil za besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Celotno glasovanje bi lahko potekalo drugače, če bi se poročevalka držala rezultatov glasovanja v odboru. Prosim, da se tega v prihodnosti držite. Adesso, kolege, kolegi. Kolegice in kolegi, nadaljujemo z glasovanjem o zakonodajnem predlogu in sicer po elektronski poti. Glasujte zdaj. Avete votato tutti? Ali ste vsi glasovali? La votazione è aperta, avete votato? Ste vsi glasovali, oddali svoj glas? Konec glasovanja. la risoluzione allora abbiamo votato dobro glasovali smo za to da se zavrne rezolucija in ta to predlog je podprlo 383 poslancev in zavrnilo 263 torej smo zavrnili celotno poročilo S tem zaključujem ta postopek in nadaljujemo in sicer poročilo Zomr. Pongo in votazione. Dajem na glasovanje amandmaje ustreznega odbora. 155 jih je v bloku. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Na glasovanje dam des, dajem deseti amadma. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Amadma eh, 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amadma 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Amadma je bil zavrnjen. 36. amadma. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amadma 48, tukaj ima poročevalka ustni predlog spremembe. Izvolite. Ali kdo k temu nasprotuje, da bi se podal predlog spremembe ustno? Poročevalka seveda lahko predstavi. Ne želite, da bi to predstavila? Hvala lepa. Gre za jezikovno pojasnilo v nemški različici. V drugih različicah se nič ne spremeni, samo zaradi pravne gotovosti smo to storili. Ne gre za predpakirana živila na mesto. Gre za predpakirana živila. Allora, ci sono colleghi che... Ali kdo med vami nasprotuje temu ustnemu amadmaju oziroma predlogu spremembe? Però colleghi, io non voglio salutare. Kolegice in colleghi, ne želim vplivati na vašo voljo, ampak gre za amandma, ki zadeva le jezikovno različico v nemščini. Mi sembra, mi se... Zdi se mi, da je nekoliko pretirano nasprotovati takemu amandmaju, ki nima vsebinskega vpliva. Je pa seveda stvar vaše odločitve, ali boste nasprotovali. In zaradi tega vas vnaprej prosim, da se vzdržite tega. Dobro, s tem smo sprejeli ustni amadma in dajem ga skupaj na glasovanje z 48. Kdo je za? Proti? Preverimo. Preverimo 48. amadma. Glasujte zdaj. konec glasovanja. 48. amandma smo sprejeli. 50. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odpiram glasovanje. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 50. amadma smo sprejeli. Očitno pač niste dvignili roke, ko smo glasovali. Se upravičujem, ampak naslednji, oziroma sedaj pa to naredite. 74. amadma, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Uh, 75. amadma, kdo je za? Proti? vzdržani. Zdi se mi, da smo ga zavrnili. Če želite, lahko preverimo elektronsko. Pa dajmo, izvolite. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnen. 73. amandma. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Amandma 85, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Amandma 88, pa v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amandma 80 za, proti, vzdržani, sprejeli smo ga. 91. amandma za, proti, preverimo elektronsko. Zdajte zdaj, izvolite. La votazione è... Konec glasovanja. Amandma je bil zavrnjen. 95. amadma. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 104. za? Proti? Vzdržani? Zdi se mi, ja, preverimo raje elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprijeli smo ga. Amadma 109. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. Amadma 114. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Amadma 120. Za? proti, vzdržani, zavrnjen. 124 za, proti, vzdržani, sprijet. 130. In tukaj je tudi še ustni amadma poročevalke. Želite ga razložiti, gospod Zomar? Izvolite. V tem predlogu spremembe gre za to, da bi označevali proizvode, ki imajo nano delce. S tem se nasplošno strinjam, rada pa bi pojasnila, da gre za stabilne nano delce, nano snovi, kajti imamo tudi nestabilne. In to bi bil naprimer sladkor v prahu, ki je tako zmed, da ima delce, ki so tako veliki kot nano delci, vendar pa ti ne škodijo organizmu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 ker je več kot 40 poslancev nasprotovalo temu ustnemu amadmaju, zaradi tega se ga ne sprejmemo in glasujemo o amadmaju 130. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži sprejet? 131 za, proti, vzdržani, razavrnjen. Preverimo elektronsko. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Amadma smo zavrnili. 152. amadma. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Preverimo elektronsko. No, pa dajmo. Izvolite. Konec glasovanja. Amandma je bil sprejet. Amandma 163. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Amandma 165. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo elektronsko. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Sprijeli smo ga. 167. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 169 za, proti, vzdržani, sprejet. 172 za, proti, vzdržani, sprejet. 181 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, preverimo elektronsko. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Amadma smo sprejeli. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 192 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. Dobro, preverimo elektronsko, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 193. amadma, kdo je za? 193. amadma proti, vzdržani. Zdi se mi, da smo ga zavrnili. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2500 pet za, dva, 205 proti, vzdržani zavrnjen. Dobro, preverjamo elektronsko. 205 je amadma, izvolite. Konec glasovanja. Sprijeli smo ga emendamento duecentodieci chi è a favore? kdo je za? proti? kdo se vzdrži zavrnjen? dvesto dvanajst za? proti? vzdržani? sprejet? dvesto dvaintrideset za? proti? preverimo elektronsko. glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. 233. Se upravičujem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržen, vzdržani, sprejet. Amandma 292, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejet. Amandma 350 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 293 elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. La votazione è chiusa. Con il glasovania larghissimissima maggioranza. Mislim, da imamo tukaj ogromno večino. 265. E, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Preverimo elektronsko. Izvolite. Votazione... Konec glasovanja. Amadma smo sprejeli amadma dve, dva osem tri, dvesto tri in osemdeset. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjen. Amadma štiri in osemdeset odbora za okolje, za, proti, vzdržani, sprijet. Dajem na glasovanje. Amadma 326, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Dajem na glasovanje AMA 2284. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Glasujemo o 87. amadmaju odbora za okolje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Za pri, sprijet. Dajem na glasovanje 87. amadma. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 326 je amadma za, proti, zdržani, sprejet. Amadma 257. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Amadma 88. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Elektronsko. 251. amadma, glasujte zdaj. Votazione chiusa. Konec glasovanja. In amadma smo zavrnili. Votazione per appello. No... Poimensko glasujemo o 252. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 253 poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Mislim, da za besedo prosi gospa Vilmot. Ustni predlog spremembe, izvolite. Um, gospod predsedojoči. Besedice origin želim predstaviti, tako da bi imeli country or place of provenance. Torej, nadomestili bi origins provenance. To je boljše za potrošnika. Ali kdo nasprotuje temu? Moram reči, da se mi tukaj zdi pretirano da glede na to, da gre za jezikovno spremembo, poreklo, izvor. Ampak dobro, če kdo nasprotuje, potem pač ne morem dopustiti tega predloga spremembe. Glasujemo po delih. 101. Na glasovanje dajem prvi del. Kdo je za? Poimensko. Poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet. Na glasovanje dajem drugi del, tudi tokrat poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 254 za. Proti. Vzdržani. Malo rok sem videl. Ponovim. Kdo je za? Poročevalka, izvolite. Izvolite, gospa Zomer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 101. Prvi del smo sprejeli, drugega zavrnili, zato moramo po mojem mnenju pri 328 glasovati. Gre za tehnično prilagoditev glede na prilagoditev po Lizbonski pogodbi. Delegated Act delegirane akte moramo uvesti v to, namesto postopek komitologije. Zato moramo, po mojem mnenju, o tem glasovati. Ražone. Prav imate, gospa Zoma. Torej, bomo glasovali o 328 in sicer poimensko. Glasujemo. Glasovanje teče. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je z veliko večino sprejet. Gremo naprej. 254. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 266. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 333, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 334 za, proti, vzdržani, sprejeto. 334. Ne razumem nemško, gospod Šulc. Če boste govorili italijansko, bo šlo. 334. Hitim, gospod Šulc, kot vidite. Glasujemo o predlogu spremembe 311 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 267 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 324. Poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. 121. Odbor za okolje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kdo je za 121? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. 125. Za. Proti. Vzdržani? Sprijeto. 125. Želite, da preverimo? Dobro, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 127. 127, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 128. Za. Proti. Vzdržani. Zdi se mi, da zavrnjeno. 264. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 294. Za. Proti. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet. 336 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 200. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 337 za, proti, vzdržani, sprejeto. 338 za, proti, vzdržani, sprejeto. 268 poimensko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 295. Poimensko glasujemo. Izvolite. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izvorno besedilo in predlog spremembe spreminjata predlog spremembe spreminja nekaj v prvotnem besedilu. Vendar pa se ne dotikamo izvornih transmaščob. Zato mislim, da moramo o tem glasovati tudi, če sprememo 295. Ker je to pomembno vprašanje za veliko ljudi tukaj. Honorevole Sommer. Gospa Sommer. Ohne eine inhaltliche debate ne da bi vodila vsebinsko razpravo, gre za vprašanje vložišča, tako so to razrešili, kot je zapisano na glasovalnem seznamu. Predlog spremembe ELS 29.1.1.B želi črtati in kolega Šljuter meni nekaj, kar so dodali v envi pod B sedaj pa bi to imeli kot BA. Zato kolega Šljuter zastopa mnenje, da bi ta dodatek pod 1.1b bil dodaten odstavek in ne bi spadal pri novem predlogu spremembe v ta glasovalni seznam danes. Sama menim, da bi morali slediti v ložišču. 144 moramo zavrniti če je 295 sprejet. Vem, da so različna mnenja, vendar pa moram reči, da je kolega Šljuter bil precej fair in me je obvestil o tem pred plenarnim zasedanjem, zato predlagam, da glasujemo o 144, kljub temu še dodatno. Torej, gospa Zome, povejte nam, po vašem mnenju, ima prav gospod Šljuter ali ne? Non ha ragione, perfetto. Allora. Nima prav. Dobro. 295, poimensko, glasujemo. L'abbiamo già fatto. Allora, eh, de... Smo že.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 Emendamento 144 je. 144 je bil sprejet. Se opravičujem, ampak malo zmede je bilo, ker smo pač slišali nekaj različnih mnen. Na glasovanje dajem 312. Poimensko glasujemo. La votazione è chiusa. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. Pred tem predlogom spremembe smo bi pravzaprav morali glasovati še o 269. To dajem sedaj na glasovanje. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži, predlog spremembe je zavrnen. Zdaj pa 145 za. Poimensko. Se opravičujem. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet. Glasujemo o predlogu spremembe 146 za. Proti. Preverimo, ker pač ne dvigujete rok. Poročevalka, izvolite. Hvala lepa. Glasovati moramo o 339 gre za tehnično prilagoditev delegirani akti. Prav imate, spoštovana poročevalka. Na glasovanje dajem predlog spremembe 339 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 146 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 146, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 340 za, proti vzdržani sprejeto. 341 po delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 313. Po delih. Prvi del. Poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Drugi del. Poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe je 313 treh političnih skupin in sicer po delih. Prvi del vsakič poimensko. Gospa Sommer. Odstavek 313 smo v obeh delih zavrnili, zato moramo sedaj glasovati o 349. Glasujemo o 149, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 313, prvi del poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto, drugi del poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 316 je brezpredmeten, ne? Glasujemo. Predlog spremembe 297. Gospod Šluter, izvolite. Hvala lepa. Gre za 31.3. ELS želi črtati obvezne DDS. Strinjamo se z njimi in bi glasovali za to. Avtori za predlogo srednje 314 so spremenili 31.3a novo in zato ne bi postal brezpredmeten, če bi. Če bi 297 sprejeli. Najprej bomo glasovali, pa bomo videli. Na glasovanje tole dajem 297 po imensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 314 po imensko glasujemo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. Na glasovanje dajem predlog spremembe 151. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Na glasovanje dajem 153 za. Proti? vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 289 za, proti, vzdržani sprejeto. 299 za, proti, vzdržani sprejeto. 315 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 316. Poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet. Poročevalka, izvolite. Hvala lepa. 316 o tem ne bi smeli glasovati, ker je brezpredmeten, če je 313 bil sprejet. 313 je bil, smo, o tem smo glasovali v dveh delih in ni bil sprejet. Se upravičujem. Ne, ne. Dobro. Včasih se zmotimo mi, včasih se zmotite pa tudi vi. Tako je življenje. Na glasovanje. Dajem predloge spremem pod 158 in 162. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Na glasovanje dajem predlog spremembe 300 poemensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sto oziroma tri štiri dve, ne, ne, ta je brezpredmeten, se opravičujem tudi 166 je brezpredmeten, 171 za. Proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 290 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. 270 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 325 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 291 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 272 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 180. Poimensko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto štiriinosemdeset podelih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Brezpredmeten je tudi 274. Eh, 301, poimensko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet. 346 za, proti vzdržani zavrnjeno, 347 za, proti vzdržani sprejeto, 348 za, proti vzdržani sprejeto, 349 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 191. Poročevalka, izvolite. Prezident, Sie haben Hvala lepa. 346 ste dejali, da je zavrnjeno. Mislim, da je bila to napačna presodba. Z vaše strani tudi tukaj gre za tehnično preobjeditev, vsi smo si enotni. Torej še enkrat prosim, da glasujemo 346. Glasujemo o 346. Preverimo. Glasujemo. 346. Glasovanje je zaključeno. Da, sprejeto. Ej, ragazzi. Fantje, če ne dvigujete rok, se pač ne vidi. Razumem, da ste utrujeni od dela, ampak Če ne dvigujete rok, ne morem vedeti, kakšna je vaša volja. Na glasovanje dajem predlog spremembe 191. Poimensko glasujemo. La votazione è chiusa. Glasovanje je zaključeno. enako število glasov za in proti, torej ni sprijeto. Ora. Zdaj pa 303. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 302. Poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. 322 za. Proti vzdržani, sprejeto. 196 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 304 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 255 za, proti vzdržani, sprejeta. 317 za, proti, vzdržani, sprejeta. 275 za, proti, vzdržani, sprejeta. 276 poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 277. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 262 in 321 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219 za, proti, vzdržani, sprejeto. 305 za, proti, vzdržani sprejeto. 306 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 229 za, proti, vzdržani, sprejeto. 263 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji odpade 279 za proti, vzdržani sprejeto, 280 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 236 za, proti, vzdržani sprejeto, 281 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 307 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 Na glasovanje dajem predlog spremembe. 250 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 323 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 240 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 282 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 318 za. Proti. Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Preverimo, glasujemo, mm, glasujemo o predlogu spremembe 318. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je zavrnjen. Na glasovanje dajem predlog spremembe 246 in 247 za. Proti vzdržani sprejeto. 319 za. Proti vzdržani sprejeto. Preverimo. Glasujemo o 319. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe je sprejet. 285, ki je favore. 285, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 308, prosim. Amadma 308, kdo je za? Kdo je za amadma 308, kdo glasuje za? Kdo je za? Kdo je pa proti? Sprašujem, kdo podpre 308. amadma. Kdo je proti? Ma dobro. Pa pojdimo po elektronski poti. Glasujte zdaj, izvolite. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Approvato. Sprejeli smo ga. 308. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 22 za. Proti? Zdržani? Zavrnjen. 309. 309 po imensko. Glasujte elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Amadma smo sprejeli. 28. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži sprejet? 31. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 32 je za, proti, vzdržani, sprejet. 322 dva, za, proti, vzdržani, sprejet. 3, 3, nič, za, proti, vzdržani, sprejet. 331 za, proti, vzdržani, sprejet. 332 za, proti, zdržani, sprejet. Dajem na glasovanje predlog komisije z vsemi spremembami. Poimensko glasujte zdaj. Ali ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Z izredno veliko večino smo glasovali za. Hvala poročevalki in hvala za sodelovanje. Trenutek, prosim. Dajem na glasovanje zakonodajni predlog no, s poimenskim glasovanjem. Glasujte zdaj. Izvolite. Konec glasovanja tudi tukaj imamo ogromno večino in takoj dajem besedo gospodu Dolu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glede na čas bi rad zahteval, da bi glasovali o strategiji EU 2020 in gospodarskem upravljanju. Sicer bomo tukaj do petka do povdne. Eh, Proti predlogu poslanca Dola ni nasprotnih predlogov. Če je temu tako, potem se strinjam, eh, še zlasti, ker gre za dva dosjeja, ki sta izrednega političnega pomena. Zato gremo kar na glasovanje o strategiji za leto 2020. Tretji odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? je kontro. Kdo je proti, kdo se vzdrži sprijeto. Kdo je za drugi del, kdo je proti, kdo se vzdrži dru sprijeti tudi drugi del. 22. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, drugi del, kdo se vzdrži sprijeti, drugi del. Poimensko glasujte zdaj. Izvolite. Konec glasovanja. Tudi drugi del smo sprejeli. 46 del v dveh oziroma treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog rezolucije v celoti sedaj glasujemo poimensko. Izvolite konec glasovanja. Z veliko večino smo predlog rezolucije sprejeli in pri tem čestitam vsem podpisnikom in celotnemu parlamentu. Sedaj pa naprej z gospodarskim upravljanjem. Amadma številka dve dajem na glasovanje. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Amadma prvi odstavek v dveh delih, kdo je za, proti, vzdržani, za, sprejet. Drugi del za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Amadma številka tri, glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Se kdo vzdrži? Zavrnjen. Amadma številka 4. Amadma številka 4 ali predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amadma 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12. odstavek v dveh delih. Prvi del poimensko glasujte, izvolite. Konec glasovanja. Velika večina za sprejeto. Drugi del. Glasujte zdaj. Ne poimensko dobro. Kdo je za, kdo je proti, sto se vzdrži, tudi drugi del smo sprejeli. In se te amadma številka ena za proti vzdržani zavrnjen. 31. odstavek v dveh delih, prvi del poimensko izvolite. Ne, ne, prvi del, kdo je za. Kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeli smo drugi del in sedaj dajem na glasovanje celotni predlog poimensko. Glasujte sedaj, izvolite. Konec glasovanja. Za veliko večino smo sprejeli in še enkrat vam čestitam. Želel bi predlagati, da glasujemo tudi o posebnih eh, finančnih perspektivah. Tukaj gre za enotno glasovanje, zato vas sprašujem, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeta. In tudi imamo delegacijo Kariforum za predlogi poimenovanj, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi to smo sprejeli. Najlepše hvala in dober tek vsem. Thank you.